notre réunion de. Torej, začenjamo z sestankom odbora za proračun. Torej, če nima nihče nič proti, potem predpostavljam, da je dnevni red, kakršnega ste prejeli, sprejet. Torej, sedaj vas bi obvestil o odločitvah, ki so jih pravkar sprejeli koordinatorji. najprej. Torej, najprej smo bili obveščeni o plačilu, ki je bilo izvedeno za financiranje internalizacije eh, voznikov in to je sprožilo eh, vprašanje postopka, kajti na plenarnem zasedanju smo glede to, te točke izrazili eh, zadržek in eh, lahko bi pripravili dopis, ki bi ga podpisala dva eh, poročevalca eh, iz dveh sekcij, gospod Taron za proračun 2017 in gospod Depre za proračun 2016. In k temu bi se pridružil tudi vaš predsednik. Torej, glede odločitev eh, o poročevalcih za različna poročila, mnenja, poročila na lasno pobudo eh, za prilagoditev um, stopen za um, skupno kmetijsko politiko, smo bili mnenja, da ni potrebno pripraviti mnenja. Kar pa se tiče investing in job, jobs and clothes, um, in tako dalje. In pa evalvacijo torej tega poročila po členu 16.3 eh, CPR. Torej, glede tega bomo pripravili eh, po členu 54 eh, poročilo. Na to glede uredbe o Evropski eh, agenciji za azil bo gospod Gajer zato pripravil poročilo. Na to, kar se tiče delegiranih aktov, smo spomnili na to, da mm, je šlo torej, eh, za jamstva Evropske eh, unije, ki torej za posojilo um, Evropske investicijske banke Belorusiji in glede tega smo bili mnenja, da je to odločitev, ki je zelo pomembna, da bi bilo Eh, dobro, če bi imeli o tem razpravo. Razprava bo organizirana jutri in če se bo izkazalo, da je eh, primerno, da sprožimo postopek, potem bo lahko torej stalna poročevalka gospa Gardija Zabal pripravila poročilo. Če pa tega ne bo želela sama Eh, pripraviti, potem bo vaš predsednik tisti, ki bo to na nek način podedoval. Na to, kar se tiče eh, preloga eh, proračuna za 2017, torej ponavadi je proračun predstavljen v mesecu maju, ampak komisija je predlagala, da se to sedaj predstavi na juni, zato ker meni, da nima dovolj časa za pripravo ocene stroškov eh, in priprave proračunskih postavk za begunce. Torej, to bo torej sedaj predstavljeno konec junija in lahko si predstavljamo, zakaj je prišlo do eh, te predstavitve datuma. No, ampak to, na to ogroža organizacijo trialoga, ki je bil predviden za 13. juli. In če ne bomo imeli trialoga, potem to spominja na situacijo leta 2014 po volitvah v Evropski parlament. Torej, eh, V tem primeru glavni poročevalec eh, pripravi dopis eh, za svet in komisijo, v katerem predstavi torej, mnenja vseh odborov lahko bi poskušali organizirati tudi drug datum za trialog, ampak v tem primeru bi bilo to verjetno šele okoli 22. julija. Torej, v tem primeru bi trialog nadomestilo priporočilo poročevalca. Prav tako smo bili mnenja, da zaslišanje oziroma predstavitev eh, v zvezi z eh, begunsko krizo, torej eh, predstavitvijo, ki je bila predvidena za 15. junija, torej pred 23. junijem, torej da se tudi to javno predstavitev predstavi na 30. junija. Na to, kar se tiče strukturiranega dialoga s komisijo, torej letnega strukturiranega dialoga, Torej, tu bi na seznam dodali še posebno omembo tega, eh, da eh, odbor eh, meni, da je treba zlasti izpostaviti fiskalno zmogljivost evromočja. Na to se nam je zdelo dobro, če organiziramo delovno, torej sestanek skupine za to, da bi razpravljali o poenostavitvi finančnih finančne uredbe in to bomo tudi eh, unesli v dnevni red. Torej, vsi smo mnenja, da je treba poenostaviti eh, finančno uredbo za to, da bo Evropska unija bolj učinkovita. Na to, kar se tiče eh, pregleda uredbe o postopku, tu smo bili mnenja, da potrebujemo mnenje glavne poročevalke, ki je odgovorna za Evropsko investicijsko banko in za finančne inštrumente. In to je gospa Gardija Zabal. Torej, to so sporočila, o katerih sem vam želel obvestiti. Socialisti bi želeli odmor za pet minut, zato da bi uh, svoje volilne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 Confirmé? Donc la... Dobro. Potem bomo imeli pet minut odmora in nadaljevali z delom ob pol petih. Mes chers collègues, la séance est reprise. Avant de passer au vote. Tako, nadaljujemo z delom. Preden prejdemo na glasovanje, naj povem, da je zapisnik 4. aprila na voljo, verjetno pripomb ni in s tem ga lahko tudi potrdimo. Temo je tako, dobro, hvala lepa, zdaj pa predlagam, da uporabite glasovalne kartice. Sicer, da preizkusimo glasovalne naprave. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Hvala lepa. Tako, zdaj pa najprej glasujemo o poročilu gospe Jetnmaki. Amandma 1 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 2 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 3 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 4 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 5 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 6 za. Proti. Proti vzdržani. Sprejeto. Amendma 7. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amendma 8. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amendma 9. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amendma 10. Za. Proti proti, vzdržani sprejeto, amandma 11 za, proti, vzdržani zavrneno, amandma 12 za, proti, vzdržani sprejeto, amandma 13 za, proti, vzdržani zavrneno, amandma 12 za, proti, vzdržani zavrneno, oziroma sprejeto se popravlja predsednik. Amandma 14 za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 16 za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. In zdaj glasujemo še o celotnem besedilu z izglasovanimi amandmaji in sicer poimensko prosim glasujte. Konec glasovanja, sprejeto 22 za, 4 proti. In čestitke poročevalki. Zdaj prehajamo na naslednje poročilo in sicer poročilo gospe Nirjada, amandma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Amandma 4 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 5 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 6 za, proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 7 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Zavrneno. Amandma 9 za 8, pardon, 8. Amandma 8, kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Glasujte, prosim. konec glasovanja, zavrnjeno 13 proti 12. Zdaj pa na 9 za. Proti. Preverimo. Glasujte, prosim. Amen na 9. Zavrnjeno. Amendma 10. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amendma 11. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amendma 12. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amendma 13. Za, proti, vzdržani proti. Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. 14 proti 10 za. To je bil amantma 13, torej zdaj pa amantma 14 za proti, vzdržani, sprejeto. Amendma 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendma 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendma 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendma 18 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, amandma 19 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 20 za, proti, vzdržani, sprejeto, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto, sprejeto. Še o celotnem besedilu glasujemo in sicer poimensko glasujte, prosim. Sprejeto, 23 za, 3 proti in čestitke poroševalki. Zdaj pa glasujemo o poročilu Denanov. In sicer najprej kompromis 1. Za, proti, zdržani, sprejeto. Posledično amandma 1 odpade, amandma 2 za, proti, zdržani, zavrneno, amandma 3 za, proti, zdržani, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 4 in sicer po delih. Najprej prvi del za, proti, preverimo. Konec glasovanja. Prvi del je zavrnjen, drugi del za. Proti. Ni jasno, preverimo, prosim. Konec glasovanja. Drugi del sprejet, 20 za, 6 proti. Amandma 5. Prav tako po delih. v dveh delih namreč, prvi del za, proti, vzdržani, zavrjeno, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma šest za, proti, vzdržani, vzdržani? Zavrjeno. Sedem. Za, proti, vzdržani. Amandma osem. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma devet. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Zdaj je na vrsti kompromis 2 za. Proti. Vzdržani. Kompromis 2 je sprejet, posledično amandma 10 odpade, amandma 11 za, proti, vzdržani. Preverimo, ker ni bilo najbolj jasno. Torej, amandma 11. 11. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 17 za 8 proti. Dobro, dvigujte roke, prosim. Amadma 12 za proti. Vzdržani sprejeto. Amadma 13 za proti. Vzdržani sprejeto sprejeto. Amandma 14 je brezpredmeten, ker smo sprejeli kompromis 1. Amandma 15, tudi tokrat po delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Prvi del je zavrnen, drugi del za, proti proti, vzdržani, zavrjeno. To torej sta bila dva dela amandmaja 15. Zdaj pa imam 16, prav tako v dveh delih. Prvi del za proti, vzdržani. Prvi del je sprejet, drugi del med maja 16 za, proti. Preverimo, prosim, amandma 16, drugi del. Glasujte, prosim. Drugi del je sprejet, 12 za, 11 proti. Amandma 17 za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Amandma 18 za. Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Amandmaje 19, 20, 21, 22 so brezpredmetni, saj ste brezprejeti, tako pomislite, dve in ena. Amandma 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno amandma 24 z ustnim amandmajem gospoda Ashworta. Kdo je za? Proti? Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 17 za, 7 proti. Amandma 25 za. Proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 26 je brez predmetem, kompromis 2. Torej, amandma 27 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 28 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 29 za. Proti. Preverimo. Preverjamo amandma 29. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 30. Amandma 30 glasujemo. Da, da, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 31. Proti? Vzdržani? A, 31 je brezpredmeten, no dobro, itak je bil zavrnjen. Amandma 32 brezpredmeten, 33 prav tako. Kompromis 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 43 za. Proti. vzdržani zavrnil amandma 44 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 45 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 46 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. amandma 47 za, proti, vzdržani, zavrjeno, amandma 48 in sicer po delih, v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, prvi del je sprejet, še drugi del za, proti, proti, vzdržani, drugi del zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Amandma 52 za. Proti? Vzdržani. Zavrno. Amandma 53 v dveh delih. Prvi del za. Proti? Preverimo, prosim. Amandma 53, prvi del, glasujte. Konec glasovanja sprejeta. Se prevečujem, ampak ni bilo jasno. Drugi del, prosim, kdo je za? Proti? Vzdržani. Drugi del je zavrnjen. Amandma 54 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 55 za? Proti? Preverimo. Glasujte, prosim, amendma 55. Konec glasovanja. Sprejeto, 14 za, 9 proti. Um, kompromis 4 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amendma 61. Za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Amandma 62 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Amandma 63 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 64 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 65 za. Proti proti, vzdržani, zavrno. Amandma 66 za, proti, vzdržani, zavrno. Amandma 67 za, proti, vzdržani, zavrno. Amandma 68 za, proti, vzdržani, zavrno. Amandma 69 za, proti. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 70 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. In glasujemo še o celotnem besedilu z izglasovanjem amandmaja in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 20 za 4 proti in čestitke poročevalcu. Zdaj pa poročilo Nirjada, MSP-ji. Kompromis ena za proti vzdržani sprejeto. Amandma dve za vzdržani. proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 3 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 4 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 5 z ustnim amandmajem poročevalca. Amandma 5 jasno oziroma poročila. Ok, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 2. Za? Proti? Ja, ne dvigujete v rok, tako da prosim poimensko oziroma preverjamo. Kompromis 2. Elektronsko preverjamo. Glasujte prosim. Konec glasovanja. Prosim, če dvigujete roke, da bo jasno. Hvala lepa, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 8 z ustnim amandmajem. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 9 za proti, vzdržani, sprejeto. Deset in enajst sta brezpredmetna, kompromis štiri za, oziroma celo po delih kompromis štiri, se strinete, torej prvi del kompromisa štiri, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrneno. Amandma 17 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2 zopet po delih, prvi del za vzdržani. A, gospa Nirjada? Jaz se opravičujem. Ne bi vas predolgo zadrževala, ampak rada bi samo izpostavila napako, ki se je zgodila pri pisnem prevodu amandmaja 18. Prvotni amandma je bil uložen v francoščini in preveden v angliščino. In pri oblikovanju kompromisnega amadmaja smo vzeli dikcijo amadmaja 18, 19, 20 in službe smo prosili, da preverijo dikcijo amadmaja 18 in strinjajo se, da bi morala biti dikcija permanent, ne pa indefinite work contracts. Eh, torej gre za malenkost, ampak samo toliko, da veste, da gre za to, da bomo nadomestili in permanent z indefinite, ampak gre zgolj za angliščino, samo hoteli smo se pripričati, da, da je prevod popolnoma korekten. Ja, mislim, da to ne bi smel biti problem. Gledam na okrog, se strinjate, dobro. Hvala za to pojasnilo, gospa Nirjada. Torej, prvi del kompromisa 5. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za. Drugi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 23 in 24 za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 26 oziroma 25 je brezpredmeten. Samo trenutek, pravi predsednik. Oui, j'ai commis une erreur de pilotage. Puisque la... Ja, zdi se, da sem se zmotil. Namreč, Drugi del kompromisa je padel, kar pomeni, da moramo glasovati o amandmaju 18. Kdo je za amandma 18? Proti? Zdržani? Zavrano. Amandma 19. Ne. Dobro, o tem ni treba glasovati, očitno. To je bilo vključeno v prvi del. torej 26. Amadma 26 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amadma 27 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amadma 28 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Amadma 29 za, proti, vzdržani sprejeto. Amadma 30 za, proti. Dobro, preverimo. Amandma 30. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto 16 proti 9. Amandma 31 je brezpredmeten, ker je bil 30 sprejet. 32 prav tako brezpredmeten. 33 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. In še glasovanje o celotnem besedilu. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. 22 za, 2 proti, čestitke poročevalki. Vien le point 8. Dobro, točka 8. Poročilo gospoda Kuzmjuka. Predlog sprejme enak. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? sprejeto. Dve Pr za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Madna pet, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Šest za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedem za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Osem za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Devet za. Proti. Proti vzdržani. Sprejeto. Deset za, proti, vzdržani. Sprejeto. Enajst za. Se upravičujem, ta je brezpredmeten, ker je deseti sprejet. Dobro. Dvanajst za, proti, vzdržani. Sprejeto. Trinajst za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 14 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 15 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 16 je brezpredmeten. 17 za, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili elektronsko. Gospod Fernandez. 17. Želite preveriti elektronsko? Dobro. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 13 za, 10 proti. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za. Torej, drugi del, o drugem delu bomo glasovali. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 20 za. Proti? Torej, ne dvigujete rok, bomo preverili elektronsko. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 21. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 22. Za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. 23. Za. Proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 proti, 8 za. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. In še o celotnem besedilu in sicer poimensko začenemo z glasovanjem konec glasovanja. Sprejeto 21 za 4 proti čestitke poročevalcu. Sedaj pa nadaljujemo s poročilom o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike. Amandma 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnen. Amandma 2. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma sedem za, proti, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deset glasov proti, devet za. Amandma osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma devet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Amandma 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. 13. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 14. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 15. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. Torej, tu bomo glasovali ločeno po delih. Torej, kdo je za prvi del? Proti? Torej, prvi del je sprejet, drugi del za? Proti? Kdo se vzdrži? Tudi drugi del je sprejet. Sedaj pa še o celotnem besedilu. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, 17 eh, proti 18 za. Sedaj pa nadaljujemo s proračunom 2016. Gospod Fernandez. Torej, tu gre za prerasporeditev. Pasões a número 6 e a número 7, que são resultado, a consequência. Ja. Gre za 6 in 7. To so rezultati tega, kar smo ravno kar glasovali pri uh, odbor uh, skladu za globalizacijo. Prenos 6,5 eh, milijona evrov. In tukaj gre za prenose EGF. In vse to je namenjeno temu, da se zagotovi dovolj sredstv za sklad, kar se tiče sedem, eh, sed, približno 700 milijonov evrov. Tudi to je za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in tudi tukaj gre za isti namen in ta sredstva so štiri, grejo na konto 404041 in predlagam, da glasujemo za oba ta prenosa. Merci. Hvala lepa. Dobro, bomo upoštevali tudi to, kar smo glasovali pravkar. Ali ima kdo kaj proti, da glasujemo skupaj o obeh besedilih? Dobro, potem glasujemo o obeh besedilih poimensko. imensko. Konec glasovanja. Torej, 20 glasov za, 4 proti. Sprejeto. Sedaj pa dajem besedo Nilsu Torvalsu, ki eh, nadomešča gospoda Depreja. Eh, eh, Hvala lepa. Gre za dva prenosa, pravzaprav tri. En za odbor regi, kjer šlo, je šlo uh, 15,39,4 za odbor regij, za njihov proračun in potem eh, Evropsko sodišče in predlagam, da to obravnavamo ločeno. Ali pa bomo to obravnavali skupaj? Mike. Se upravičujem, predlagam, da te predloge um, obravnavamo po institucijah in da začnemo s sodiščem. Eh, Dobro, v redu. Potrečanje sredstev za sodišče 4. 2500007, 3 vrstice 2100 povečana zmogljivost in eh, vrstica 3132 eh, eh, in povečanje sredstev za strojno opremo in zadnje potrebe po povečanju. To je bilo možno zaradi prihrankov iz konta 250000 in uh, sredstev uh, ter drugih upravičenj. Bien, si pa, uh... Dobro, če ni posebnih pripomb. Ali lahko obravnavamo te prerasporeditve kot sprejete brez glasovanja?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 Scrutin est clos. Konec glasovanja. Vote favorable, 20 voix contre 3. Torej 20 za, 3 proti. Odbor regi. Gospod Torvalds. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, Prerasporeditev v eh, dve vrstici ECC za rekrutiranje novih eh, uradnikov za uradniške dožnosti in gre za eh, konverzijo AST in ocenjujejo se prihranki okrog 3 milijona evrov za eh, proračun odbora za regi za leto 2016 z 8-mesečnim učinkom in nadaljni zneski za eh, leto 2017, ravno tako za eh, od proračun odbora regije. Je kdo pripombo, vprašanje? Ne, dobro. Predpostavljam, da tudi o tem želite glasovati. Dobro, bomo glasovali po imensko. Konec glasovanja. Le, sont, le transfert est approuvé par 20. Torej, prerasporeditev je odobrena, 20 glasov za, 3 proti. Bomo nadaljevali z nepremičninsko politiko. Iščem poročevalca. Fernandez, Holmeyer, gospod Fernandez, ali bo gospa uh, Holmajer uh, še prišla? Verjetno smo bili malce prehitri. Est-ce que le coordinateur peut suppléer le... Alors je suggère qu'on suspende... Dobro, potem pa predlagam, da prekinemo glasovanje, ker uh, nimamo več nobenih drugih glasovanj.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 decide to vote tomorrow morning? Gospod koordinator, kaj menite? Torej, eh, glede na to, da poročevalke ni in da se nam ne more pridružiti, kot pravimo, da glasujemo jutri zjutraj? Ob kateri uri? Torej začenjamo ob desetih. Torej bomo začeli z glasovanjem jutri ob desetih. Ima kdo kaj proti? Dobro, bomo glasovali jutri o poročilu nepremičninska politika, jutri ob desetih. In upam, da bo gospa Holmajer jutri ob desetih prisotna. Je til dotre gest? Še kaj? Ne? Dobro. Potem bomo nadaljevali jutri ob desetih. Okay.